liebe Kolleginnen und Kollegen. Spoštovani kolegi in kolegice. Začnimo. Vse prav lepo pozdravljam na današnji seji odbora. Začeli bomo s točko dnevnega reda 1. Sprejetje dnevnega reda. Ali kdo ugovarja sprejetju dnevnega reda v trenutni obliki? Ne. Potem je dnevni red eh, sprejet. Točka 2. Sprejetje zapisnikov sej. Osnutki zapiskov sej 11. julija in 4. septembra so na voljo v vaših dokumentih za današnji sestanek. Zanima me, ali bi imeli že sedaj kakšne pripombe na te zapisnike. Ne? Dobro. Predlagam, da tako kot običajno sprejmemo zapisnika oziroma jih štejemo za sprejete, ukolikor nišče ne bo podal komentarjev na današ, do konca današnjega sestanka. Se strinjamo? Dobro. Tretja točka. Sporočila predsednice. Danes je na voljo tolmačenje za naslednje jezike. Francoščino, nemščino, italijanščino, angliščino, grščino, španščino, portugalščino, češčino, estonščino, mađarščino, polščino, slovenščino, bolgarščino in romunščino. Hm. Toliko jezikov, ki se končajo v nemščini na SCH, da jih človek komaj da izgovori, pravi predstojoča. Današnji sestanek se predlaja prek eh, spleta in uh, Na voljo so tudi sklepi koordinatorjev z 4. septembra. Kot običajno ste jih prejeli prek elektronske pošte in jih uradno obravnavamo kot uh, sprejete, glede na to, da do 7. septembra niste predložili nobenih komentarjev. Kar pomeni, da so sklepi koordinatorjev sprejeti. Pojdimo na naslednjo točko na dnevnem redu, glasovanje. Glasovali bomo o dveh mnenjih. Najprej o mnenju glede poročila na lastno pobudo o poročilu o državljanstvu Evropske unije za leto 2017, krepitev pravic državljanov v uniji demokratičnih sprememb. Pristojni odbor je odbor za peticije, peti. Naša poročevalka oziroma pripravljavka mnenja pa je Kristina Libačka. Kristina, bi rada besedo, preden se lotimo glasovanja? Ne? Dobro. Potem pa lahko preidemo kar na glasovanje. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog dva za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprejet. Predlog 4 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 5 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 6 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromisni predlog 1 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Nadaljujmo s predlogom spremembe 10 za, proti, vzdržani. To bo treba preveriti. Veliko ljudi se je glasov držalo. Glasujemo o predlogu 10. Konec glasovanja. Rezultat je jasen, vendar to ni bilo razvidno. 15 glasov za, 3 je proti, 7 vzdržanih. Zato je predlog spremembe 10 sprejet. Predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 za, proti, vzdržani. Vzdržani, zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Kompromisni predlog 3. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 25. Za, proti, vzdržani, sprejet. 26. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 33 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet 34 za, proti, vzdržani, sprejet 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen 36 za, proti, vzdržani, sprejet 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen 38 za, proti, vzdržani, sprejet. Sprejet. Preverimo. Glasujemo. Preverjamo predlog 38. Konc glasovanja. 15 glasov za, 9 proti in en vzdržan. Sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjen predlog 40 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 41 za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, vzdržani, sprejet. 44 za, proti, vzdržani, sprejet. 45 za, proti, vzdržani, sprejet. Vzdržani. Sprejet. Prehajamo na končno glasovanje. Konec glasovanja. 24 glasov za, 2 glasova proti in nič vzdržanih. Sprejeto z veliko večino. Čestitke pripravljalki mnenja. Ja, kommen. Ja, Kristina, bitte.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 opravljeno delo. To mnenje smo sprejeli z jasno večino. Pojdimo na naslednje glasovanje. Gre za osnutek mnenja glede poročila na lastno pobudo o izvajanju Evropske strategije o invalidnosti. Pristojni odbor je odbor za zaposlovanje. Naša pripravljavka mnenja pa je Julie Ward. Julie, želiš besedo? Ne, dobro, potem gremo lahko takoj na glasovanje. Es gibt keine englische Übersetzung, höre ich gerade. Pravijo, da ni na voljo tolmačenja v angliščino. Okay. Alles klar. Wunderbar. Je sedaj vse v redu? Dobro. Težava je bila odpravljena. Bi želeli še kaj dodati, Julie? Ne, dobro. Pojdimo na glasovanje. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog šest za, proti, vzdržani, sprejet. Sedem za, proti, vzdržani, sprejet. Osem za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dva za, proti vzdržani, sprejet. Predlog deset za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog dvanajst za, proti, vzdržani, sprejet. Štirinajst za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis tri za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog dvajset za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Vzdržani. Prejet. Predlog 36 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 38 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 39 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Preverimo raje, preverjamo predlog spremembe 39. Konec glasovanja. Zavrnjeno 14 glasovi proti 11. Predlog 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 41 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 44 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 46 z ustnim predlogom spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 55 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 11, Des, za, proti, vzdržani, sprejet. 61 za, proti, vzdržani, sprejet. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 65 za, proti, vzdržani, sprejet. 68 za, proti, vzdržani, sprejet. 69 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 71 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 72 za, proti, vzdržani, sprejet. 73 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Prehajamo na končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 glasov za, brez glasov proti, nekdo pa se je vzdržal glasovanja. Čestitke pripravljavki mnenja. Ko bi v tem odboru le vse lahko sprejemali s takšnimi konsenzi. No ja, vse pogosto je tako. Đuli, prosim. Was... Se upravičujem, ko sem dvigovala roko, prej je bilo zaradi tega, ker uh, ni bilo na voljo angliškega tolmačenja. Tako da sem se čudila, kaj čudovitega je imela Petra povedati o meni, ker eh, tega nisem mogla slišati. Najlepša hvala vsem kolegom. Zelo pomembno je, da je Evropska unija vodilna na tem področju in da stori, kar se le da za invalidno skupnost. Predvsem včasih, ko pravice invalidnih oseb eh, ne spoštujemo oziroma jih zmanjšujemo. Tako da sem vesela, da je moje mnenje naletelo na tako velik konsens. Hvala. Najlepša hvala tudi tebi za pripravljeno mnenje na podlagi mm, poročila na lasno pobudo in upam, da bo pristojni odbor ustrezno upošteval naše mnenje. Sedaj prehajamo na točko dnevnega reda številka 6. Vsi, ki želite oditi iz dvorani iz dvorane prosim, da to storite čim bolj tiho. Sedaj bomo preučili mnenje glede naslednjega večletnega finančnega okvira. Gre za pripravo stališča parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020. Naša pripravljalka mnenja je Helga Trupel. Rok za vložitev predlogov sprememb pa je 17. oktober do 11. 4. decembra bomo glasovali in pristojni odbor, kot vedno, je odbor za proračun. Helga, predajam ti besedo za pet minut, zato da lahko predstaviš svoje mnenje. You know that, uh... Najlepša hvala Petra, najlepša hvala kolegi. Um, večletni finančni okvir uh, in proračun, to so um, zelo vroče vprašanja. Gre za prihodnost Evropske unije to, po letu 2020, uh, če nas bo Združeno kraljestvo res uh, zapustilo, upam, da nas bo, Eh, bo prišlo do vrzeli, ki bo verjetno znašala 10 milijard evrov. Ne vemo še, kako jo bomo zapolnili. Naslednja pogajanja bojo torej še veliko bolj napeta kot pogajanja v preteklih desetletjih. In eh, v preteklosti sem sodelovala pri teh postopkih in lahko vam povem, da je zelo težko najti rešitve, sploh svetom. Kot odbor smo enotni, imamo veliko večino in pri, si prizadevamo za več sredstev, za nova sredstva, za izobraževanje in kulturo, za evropsko solidarnost in zaradi tega bi sedaj kar predstavila svoje konkretne predloge. Naslednja pogajanja o večletnem finančnem okviru bodo potekala v novem nepredvidenem kontekstu za Evropsko unijo. Kot sem že omenila, nas bo prvi zapustila ena izmed članic Evropske unije, če pač ne bo prišlo do drugega referenduma, ampak zaenkrat zadeve še nismo, niso jasne. Vsekakor moramo računiti na to, da nas bo Združeno kraljestvo zapustilo. Brexit je izziv za financiranje naših prihodnih politik in programov, obenem pa odpira priložnosti za to, da realiziramo dolgo potrebne reforme na področju evropskega proračuna, tako na strani prihodkov kot odhodkov. Gre za vprašanje, kako porabljamo denar in odkot ga pridobivamo. Tu gre za mm, vprašanja FTT-ja za vprašanje okoljskih dajatev in sporočilo Monti imamo saj priložnost, da uvedemo reforme in tudi Oettinger je odprt do tega. Tako da nekaj žarka upanja le vidimo več kot v preteklih letih. Poleg tega, Evropska unija se je v preteklih letih soočala z velikimi krizami, ki so pozivale k evropskemu odzivu. Gre za nezaposlenost mladih, za nove grožne, za notranjo varnost, za prihode številnih migrantov in za porast eh, desničarskega ekstremizma. V tem odboru si vsi prizadevamo za boj proti radikalizaciji, da bi zagotovili več priložnosti za mladostnike, pa tudi za odrasle. Zaradi tega moramo doseči naše državljane prek eh, kulture in izobraževanja, ker eh, ne moremo računati na to, da bo se bodo Evropo zaljubili samo zaradi enotnega trga. Gre tudi za vprašanje o evropskih kompetencah, ki so bile razvite v odziv na krize. Pred naslednjimi volitvami moramo Evropsko unijo opredeliti kot projekt političnega razvetljenstva. Vračanje v nacionalizem ali pa eno nacionalne države ni prava rešitev. Gre za združevanje suverenosti, gre za Zamisel, da je nacionalni pristop eh, neprimeren na določenih področjih. Sodelovati moramo zato, da bo Evropska unija boljša in močnejša. Seveda je treba zagotoviti solidarnost, ampak pri velikih vprašanjih je nujno treba storiti skupaj, sploh ko gre za velika vprašanja izobraževanja, kulture in vključevanja. Osnutek mojega mnenja, kljub eh, dokaj kratkemu dokumentu, uh, želi izpostaviti štiri ključne elemente za kulcu v prihodnjih razpravah. Najprej gre za povečanje deleža proračuna na področju kulture in izobraževalnih programov. Zato navajam dva argumenta. Kaže se namreč jasno dodana vrednost teh um, projektov in pri, njihova preljubljenost. Program Erasmus Plus uživa veliko naklonjenosti in um, Evropske solidarnostne enote so tudi še ena izmed vodilnih pobud, ki bo zagotovo tudi uspešen projekt. In gre tudi za čase porasta ekstremizma in eh, zaradi tega bi morali spodbojati solidarnost v evropski družbi. Poleg tega bi se morali usredno, ustrezno odzvati na integracijo migrantov v gostiteljski družbi, v naših družbah. Zato bi morali nameniti ustrezne programe in izobraževanje. To moramo odraziti tudi v programih, ki jih zagovarja naš odbor, kar pomeni, da moramo prepričati naše kolege, pa tudi svet, če želimo doseči čim več državljanov. To bo izredno pomemben del ehm, prihodnje predvolilne kampanje. Poleg tega je treba okrepiti povezave med ljudi in razširiti prihodni program Erasmus Plus in ustvarjalna Evropa. O tem smo že večkrat razpravljali v tem eh, odboru in tudi na plenarnem zasedanju. In potem eh, bi morali okrepiti tudi program Ustvarjalna Evropa in izboljšati izvajanje in upravljanje samih kulturnih programov. Radi bi se torej izognili težav na področju upravljanja. Torej, izognili bi se radi nepotrebni birokraciji in zagotovili uspešno izvajanje. Najlepša hvala. Aus... Najlepša hvala, Helga. Tu gre za informacije iz tako imenovanih klaster uh, sestankov. Gre za sestanke, na katerih se sestanjajo vodje odborov skupaj s komisarji, posameznimi komisarji in na to na koncu s celotnim kolegijem obravnavajo delovne programe za celotno leto. In na podlagi teh sestankov sem imela občutek, da je komisija razumela, da konkretnih predlogov programov brez ustreznih številk za prvo četrtletje v letu 2018 ne bo možno izvesti. Tudi mi smo poslali dopis glede tega komisiji in tudi Ettingerja sem eh, povprašala potem in občutek imam, da sedaj komisija razume, da je treba to zagotoviti, če želimo začeti z izvajanjem. To je nujno potrebno za samo strukturo programov. Komisija pa nas je razumela tudi, kar se tiče jasnih povečanj sredstev za Erasmus. Mislim, da je na tem področju komisija naša zaveznica. Mislim, da so komisari to večkrat podarili ob različnih razpravah in mislim, da bodo tokrat um, besedam zares sledila tudi dejanja in prepričana sem, da nam bo uspelo na koncu prepričati tudi svet. Svet je tisti, ki ga je treba prepričati, da je to dobra naložba za prihodnost. Toliko vam zaenkrat z moje strani. Prepričana pa sem, da so to tudi za vas zanimive informacije, informacije o rezultatih sestankov v okviru grozdov. Sedaj pa bi dala rada besedo poročevalcem v senci, najprej gospodu Zdrojevskemu za dve minuti, prosim.

lahko podprem vse, kar sem slišala, z, slišal z izjemo določenih vidikov v dokumentu. Vidim, zdi se mi, da smo nekoliko preskromni pri našem mnenju. Tukaj pa govorimo o ključnih zadevah. Kaj je najpomembnejše za nas? Najpomembnejše je to, da se borimo za stabilni proračun, za, in, za stabilen in okrepljeni proračun. Moramo zagotoviti, da ne pride do nobenih zamud pri plačilih. In to Torej, predvsem bi morali zahtevati odločno, da se ohrani program Erasmus. Erasmus Plus je eh, absolutno eh, ključno eh, za nas. Gre za vprašanje eh, za znanosti in tudi imidža ne glede na to, kar se bo dogodilo, ne glede na to, če bo Združeno kraljestvo izstopilo, če bo prišlo do eh, krčenja sredstev, Erasmus mora biti še vedno eh, glavno vodilo pri vsem tem. Ko gre za program eh, Ustvarjalna Evropa, ugotavljamo, da to ni vedno najbolj, od, naj, nima vedno najodličnejših virov, predvsem v upoštevanju tega, kar najdemo v točki dve. Ampak moramo povdariti, da je Evropa ozemlja, zemlje, eh, kjer se stvari eh, ustvarijo, kjer eh, se preko kulture oblikujejo novi, nove možnosti. Moramo imeti v mislih, da se soočamo z razpravo o finančnem okviru. In to je odličen trenutek za nas, da zahtevamo boljšo umestitev naših programov, kajti zelo pogosto so ti programi razpršeni v proračunu proračunu. Da, eh, postavljeni so tako na ključno, na ključno v različnih postavkah, mi pa uh, moramo zahtevati, da se bolje združujejo. Potem mm, tudi uh, eh, fleksibilno, zelo pogosto se povdarja, da programu na področju kulture, izobraževanja, športa, turizma uh, so uh, umeščeni uh, na tak način, da imamo potem zelo hude težave pri pridobivanju sredstev za programe, kot so programe za evropsko dediščino. In uh, redno ugotavljamo, da prihaja do uh, težen potem, da bi se uh, e, oduzelo uh, e, sredstva iz programov, kot je ustvarjalna Evropa. Um, torej, uh, če si ogledamo tudi vprašanje Brexita, potem uh, moramo imeti v mislih, da ne samo, da Brexit ne bi smel spodkopati finančnih vidikov pri vsem tem, ampak moramo tudi povdariti, da je treba zagotoviti, da Brexit ne sme privesti do poslabšanja eh, položaja tistih, ki eh, delujejo na področju kulture. Bodi si, kar zadeva socialno eh, zavarovanje in tudi, kar zadeva tudi splošen okvir, v katerem delujejo. Tukaj se potem vse skupaj zreducira samo na finančno plat zelo pogosto eh, je to področje zelo eh, zahtevno za ustvarjalne skupnosti. Eh, tukaj vemo, da se pogovarjamo o majhnih entitetah, ki niso sposobne zagotoviti kreditnih sredstev za določene dejavnosti. Zato zamude je treba tudi omejiti. In še zadnja pripomba k vsemu temu, moramo zagotoviti, da se tudi ustrezno upoštevajo postopkovni vidiki. Hvala. Najlepša hvala, Luigi Morgano, za SND. Hvala, predsednica. Mislim, da po letu 2020 bi lahko prišlo do pomembnih novosti pri oblikovanju finančnega okvira najprej ni dvoma o tem, da a, moramo ustrajati na političnih prednostnih nalogah Evropske unije. In mislim, da a, predlog, da zagotovimo evropske javne dobrine, je a, konkretno to, kar potrebujemo, zato da povdarimo to, kar je že povdarila kolegica Trupel z ozirom na odziv a, napram neonacionalizmom, populizmom, n, ekstremizmom, nerazumevanju. Torej Torej strani določenih državljanov, glede tega, kaj lahko res Evropa pomeni. Potem pa tudi skladno s tem, kar je tudi izjavil sam predsednik komisije Juncker v svojem a, govoru o stanju Evropske unije, a, ta postopek mora postajati vedno bolj demokratičen, a, ko gre za sprejemanje a, finančnega a, okvira in torej proračuna. Kar zadeva pa prioritete, a, mislim, da vsi ustrajamo bolj ali manj na isti tih ehm, temah. Mobilnost je zelo relevantna in torej vse to, kar je povezano tudi s kulturo, ehm, seveda ehm, vse to prispeva k izgradni eh, neke drugačne vizije Evrope. V tem trenutku ni potrebno, da ustrajamo tudi na pomembno, pomembnosti državljanstva in eh, na, na, eh, na mobilnosti. Pri tem je treba preseči uh, sedanje prepričanje, da mobilnost v Erasmusu je uh, samo uh, mobilnost na, ravni, na univerzitetni ravni. Ehm, ampak uh, ljudje tega še niso razumeli, je treba to ustrezno tudi komunicirati, zato da je ta podatek čim bolj očiten. Naj, eh, naj povdarim tudi še nekaj drugega. Zato, da se bomo borili proti neenakostim in eh, tukaj seveda eh, zapažamo, da eh, se številni državljani odzivajo na to, je treba okrepiti eh, socialni stebr. Eh, ne smemo pozabiti na to, eh, pa čeprav pri tem eh, seveda imajo eh, tudi pomemben, eh, pomembno vlogo drugi odbori. Tukaj gre za vprašanje jamstva za mlade, gre za sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih, gre za krepitev programov za spodbudo kulturni ustvarjalnosti. Mnogi so že povdarjali vlogo ustvarjalne Evrope, Evrope za državljane in ne smemo pozabiti niti na uspostavljanje vzpostavitev nekega jamstva za mladoletnika. Eh, vsi izjavljajo, da so za to, da je to prioriteta, ampak moramo prejeti iz izjav na eh, dejanja. In torej eh, gla, srž pri vsem tem je to, da je treba ustrajati tudi na naši strani na tem, da dosežemo splošne cilje, pri čemer pa je treba ustrajati tudi na uh, ustrezni umestitvi finančnih sredstev za kulturo. To ni samo problem številka, ampak moramo preiti iz razdelka 3 v razdelek 1. To pomeni, da uh, tudi pripišemo tej, uh, tem, tej panik drugačen, temu sektorju drugačen pomen. Seveda, kdor uh, oblikuje proračune, ima drugačne logike, ampak mi smo se že uh, redno pritožujemo na tem, da se kulture ne upošteva v zaznosti meri, da ni uvrščena tam, kjer bi bilo potrebno, tam, kjer uh, gre za prave prioritete. Nekdo je odgovoril, da je kultura nekaj transverzalnega. V redu, potem pa dajmo dokazati, da je res tako. In naj zaključim s temi besedami. Eh, moramo pač najprej oblikovati cilje, na to pa prejeti na specifiko, ampak eh, tega ne moramo opraviti eh, z, brez vsakršnih stroškov in torej tukaj je vprašanje tudi lastnih sredstev. Najlepša hvala. Kolegice Tom za Alde ni tu, kolegice Nirjade za Goje tudi ne. Gospa Bild, bi želeli besedo? Oui, moi j'aurais deux questions. Hvala, imela bi eh, dve vprašanji. Večkrat je bilo rečeno, da bi morali oblikovati jasnejše programe, ampak eh, nikjer ni zapišeno, da pač eh, je treba ustrezna sredstva nameniti tudi solidarnosti. To bi bilo potrebno ločiti za to, da oblikujemo ustrezno podlago, da tega ne dodajamo v zadnji trenutek. V četrtem odstavku imamo nek stavek, eh, kjer je govor o medosebni razsežnosti strategije unije. Nisem, torej gre za vidik medosebnih stikov v sklopu strategije za mednarodne kulture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 Mislim, da Brexit eh, ne sme biti samo nekaj negativnega in torej eh, ne sme pomeniti samo rezov eh, manj denarja in manj ljudi. Seveda, nedvomno bo prišlo do določene vrzeli. Eh, ki pa jo moramo zmanjšati na minimum, zato da bo prišlo do ustrezne kompensacije sredstev, ki bodo eh, zmanjkala. In to eh, je treba zapolniti s sodelovanjem. To, kar Združeno kraljestvo predstavlja za Evropo, je treba nadomestiti. Eh, torej, kolegica Trupel v tretjem odstavku pravilno utemeljeno govori o naložbah. Eh, naš odbor bi moral povdariti, da Erasmus Plus in ustvarjalna Evropa sta eh, naložbi v človeški kapital. Tako gledamo na to to stvar. In eh, mislim, da to je lahko argument utemeljito, ki eh, jo lahko države članice razumejo. Torej, če moramo prepričati države članice o, po, o potrebi po povečanju sredstva za te programe, potem bi bilo potrebno obrazložiti, da ciljamo predvsem na naložbe v človeški kapital, da izboljšamo kulturo, izobraževanje, dostop do kulture in da se na tak način odzivamo ustrezno tudi na izziv digitalizacije. Z obima programoma se moramo odzvati na ta izziv digitalizacije. Pri obeh programih ima digitalizacija pomembno ulogo, torej za oba programa moramo predvideti povečanje finančnih sredstev, da izboljšamo kakovost in da se odzovemo na a, izzive, s katerimi se spopadamo. Kolegica Trupel govori o m, preseljevanju, o boju proti ksenofobiji, radikalizaciji, ekstremizmu. To so a, redni izzivi, s katerimi se spopadamo, ki jih a, sedaj toliko bolj občutimo. Ampak digitalizacija je prav tako nekaj temeljnega za prihodnost. In če ne bomo vlagali v človeški kapital, potem evropski državljani ne bodo kostem izziva. Če države članice bodo razumeli te utemeljitve, jih bodo prav gotovo razumeli. Hvala. Vielen herzlichen Dank. Äh, Najlepša hvala, Silvija Kosta, za minuto ali dve. Ehm, hvala lepa, predsednica. Eh, soglašam s točkami, ki jih izpostavlja borčevalka eh, eh, Trupel. Čeprav mislim, da se moramo sredotočiti na dvoje. Moramo posredovati odločen političen, politično politično sporočilo iz tega odbora, kot smo storili na plenarnem zasedanju z resolucijo na temo programa Erasmus. Mislim, da moramo moramo govoriti o nekem zavezništvu na ravni Evrope eh, za nove generacije, za neko Evropo, ki naj bo bolj privlačna, ki naj povdarja državljanstvo, ki naj ponuja visoko znanje in, znanje, znanje in kompetence, ki naj bo bolj vključujoča. Razpolagamo z instrumenti, da to dosežemo in torej, če postavimo v samo središče in tako smo tudi nekoliko uh, provociramo, torej, um, prav gotovo prihaja do neke krize, identitetne krize, krize pri oblikovanju evropskega proračuna. Ampak um, na to se moramo odzvati, kot je povedal kolega Morgano. Zato bi moralo biti pogumni in eh, ne samo se braniti proti rezom pri Erasmusu, ampak moramo povečati sredstva. V petem eh, scenariju v Junkerjevi beli knjigi, ki jo najdemo tudi v govoru o stanju unije, je govoril Junker o, o cilju po letu 2020, da bi imeli vsaj 30 odstotkov mladih v mobilnosti stabilnosti. Danes se ta prah dosega samo 5 odstotkov. Zato bi morali govoriti o nekem mnogokratniku, tako kot je napisano tudi v resoluciji, ko govorimo o virih za Erasmus. In bi morali biti pogumni in reči, da želimo, da uporabimo pač višjo prestavo pri vsem tem. Erasmus ne pomeni samo univerze, pomeni tudi eh, eh, šole, govorimo o prostovoljstvu in eh, Erasmus vključuje tudi šport. Druga stvar, ki jo treba izpostaviti po letu 2020, so tudi eh, evropske solidarnostne enote, ki morajo razpolagati s svojim posebnim proračunom, to je morda treba tudi vključiti in potem eh, nedvomno kultura, kot je povedal kolega prej, bodi se, ko gre za kulturno dediščino, po evropskem letu je treba razmišljati tudi o tem. In eh, torej potem v letu 2019 bomo oblikovali tudi novo agendo za kulturo, ki bo morala upoštevati cilje in strategije, ki smo jih horizontalno Ljubljano eh, začeli izvajati in s tem smo pritegnili številne direkcije. Ampak to je tema, ki jo je treba ponovno, eh, eh, ki je potrebno dati novega zagona in potem še nekaj provokatornega. Trenutno kulturno je v tretjem razdelku in se mora vedno spopadati z drugimi interesi, kot so naprimer migracije. To bi morali torej prestaviti v prvi razdelek, ki pomeni tudi uh, večjo konkurenčnost. Morda bi uh, se skupno lahko lotili tega boja. Najlepša hvala, gospod Matthews. Um, a... Hvala lepa. Kot Britanec in eh, kot tudi eh, oboževalec evropske kulture se bojim, da eh, ker pač vse želje, ki jih izraža Evropski parlament, so bile vedno potem neuslišane, se bojim, da bi bilo potrebno sprejeti, da v bližnji prihodnosti mm, Velika Britanija bo najboljša prijateljica Evrope, mm, bližnja soseda, ampak ne članica Evropske unije mislim, da Ena iz točk, ki morda nas najbolj razočarja, je dejstvo, da se nismo ničesar naučili iz Brexita in iz tega dogodka. Pravzaprav gre za neke vrste karikaturo. Nekateri kažejo name kot na hudobneža, ampak bolim se, kolegica Trupel, da se je treba navezati na točko, kjer ste zapisali, da seveda imamo subsidijarnost to, da pičice, pičice. Ampak, torej, kaj, kaj je to, kaj vse to pomeni, to je problem. Če se ne bomo naučili, kaj je šlo narobe, potem mislim, da se bo to samo še ponavljalo tudi drugi. Uh, in torej evropska kultura je nedvomno eh, zelo pomembna dediščina, pomembno dejstvo. Mo, pri Erasmusu moramo poiskati ustvarjalne načine, kako bodo lahko akademiki in študenti a, eh, a, eh, presegali evropske meje, ampak a, pravzaprav a, rešitve ne bomo našli v neki nadnacionalni organizaciji, kot je ta. A, ehm, dejansko moramo to iskati v srcih ljudi, moramo graditi mostove med ljudmi ljudmi, moramo povezovati različne skupnosti. Tamle je naša prihodnost, ne pa v velikem srnokoščenem eh, stolpu, kot je naš. Hvala. Najlepša hvala, gospod Matthews. Ne gre za to, da ne bi sprejeli dejstva, da bo Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije. Celo obž obžalujemo, da je bila odločitev sprejeta tako, kot je bila, ampak to seveda seboj prinaša posledice. Stališče parlamenta je bilo tudi jasno izraženo v resoluciji, ki smo jo sprejemali v preteklih tednih. Torej, da mora tudi Združeno kraljestvo nositi ustrezne posledice in da je treba ustrezno razrešiti tudi finančno vprašanje. Tudi pri tem je parlament popolnoma jasen. To pa ne pomeni, da tega koraka ne sprejemamo. Pač bomo šli vsak svojo pot. To moramo sprejeti vsi, čisto vsi. Gospod Oflim, za minuto ali dve. Hvala lepa. Torej, ljudje živijo v neki eh, čarobni državi, če pač ne razumejo, kaj bo pomenil Brexit. Eh, Velika eh, Združeno kraljestvo je zelo pomembna. Uh, um, whole of around 10 billion euros a year. Neto plačnica in eh, torej kulturni programi morajo pač eh, tudi eh, se zavedati, da bodo izpostavljeni določenim rezom v prihodnje, ko bo prišlo do skrčenja sredstev in eh, zato je treba stremeti za eh, boljšimi nač načini, kako počenjati stvari in torej za večjo učinkovitostjo. Eh, preostale države prav gotovo se bodo soočale z ukrebi, ki ne bodo preveč priljubljeni med voljivci. In poleg tega mm, ste opozarjate na povečanje ksenofobije in tudi ekstremizma v Evropski uniji. Moramo opozoriti na to, da ponavadi te dejanja počenjajo islamisti in skrajneži, ki so prišli v Evropsko unijo na podlagi migracijskih politiki, politika te organizacije. In torej gre za prišleke, ki so se odločili, da bodo živeli v evropskih državah in bi, bodo, bi morali torej oni spoštovati kulturne vrednote družbe gostiteljic. Naj gre za vprašanje manjšin, na enakost med spoloma, demokratičnimi, ne gre za demokratične politike o enakosti pred uh, zakonom. Uh, torej, ne gre za to, da so evropski narodi postali hudobnik in eh, kar naenkrat, ampak gre za obnašanje teh prišlikov, torej uh, tudi uh, izdatki ne bi morali uh, stremeti za tem, da uh, spodbujajo vključevanje čisto vseh, kajti ti ljudje bi morali ustrezno sprejeti vrednote naše kulture in spoštovati življenje naših državljanov. Hvala. Uh, Frau Libacka. Gospa Libacka. Bardzo dziękuję. W kontekście wypowiedzi moich przedmówców Hvala lepa, predsednica. V kontekstu tega, kar je bilo ravno kar povedano, predvsem v povezavi z izjavami kolegov iz Združenega kraljestva, eh, želim popolnoma spremeniti to, kar sem nameravali povedati. Očitno je, da vsaka odločitev privede do določenih posledic. In eh, tudi sprejemamo in razumemo odločitev eh, Britanije tanca britanskega naroda oziroma dela britanskega naroda, ampak eh, nikoli me ne bodo prepričali, da tisti, ki so glasovali za Brexit, so glasovali tudi za uh, take razmire, kjer uh, britanske univerze in britanski študenti ne bodo več vključeni v evropski univerzitetni prostora, območja. Nikoli ne bom verjela v to, da tisti, ki so glasovali za Brexit, so glasovali tudi za to, da a, pač britanski študenti ne bi več imeli možnosti, da sodelujejo pri programih mobilnosti in pri Erasmusu. In nikoli ne bom verjela v to, da tisti, ki so glasovali za Brexit, niso, si niso več želeli, da bi britanska kultura bila del evropske kulture. Torej v kontekstu Brexita in zmanjšanih sredstev, povedal, eh, pač eh, se mi zdi, da zaradi Eh, odločitve, ki je bila sprejeta v Združenem kraljestvu, eh, vse to bo imelo posledice tudi za kulturo in izobraževanje. Ampak ne moram verjeti v to, da Združeno kraljestvo se ne zaveda tega, da eh, če ne bo več v institucijah Evropske unije, bo pa vseeno lahko sodeloval ustvarjalno pri življenju Evrope, s tem, da bo sodeloval pri njeni kulturi in znanosti. Najlepša hvala, Sabine Ferhajn. Ja, iskreno rečeno, sem zelo ganjena in nasupla nad komentarji, ki jih podajo kolegi glede proračunskih sredstev, ki prihajajo iz um, Velike Britanije, ker uh, sem zelo presenečena, da so se zadeve obrnile tako, kot so se. Mislim, da tole ne gre za to, da bi vzpostavljali kakršnihkoli centraliziranih struktur za izobraževanje. Tega Evropska unija ni nikoli hotela. Prav obratno, radi bi ohranili raznolikost. Tam, kjer je raznolikost ogrožena zaradi prevladojočih težnj, zaradi mainstreama, pa bi morali ukrepati proti in to moramo jasno izpostaviti. Poleg tega mora biti jasno, da Evropa živi zaradi izmenjav ljudje bi morali imeli možnost, da se srečujejo med različnimi kulturami, da izmenjujejo dobre prakse in izkušnje. In eh, Združeno kraljestvo je to vedno zagovarjalo, ker je vedno potovalo in se srečevalo z drugimi kulturami. In tudi na tem področju menim, da obstaja priložnost za prihodnost. V kontekstu prihodnega večletnega finančnega okvira bo treba pač razmisliti, kako oblikovati proračun brez družnega kraljestva in kakšno bo naše nadaljne sodelovanje. To smo jasno zapisali tudi v mnenju parlamenta. To bo jasno, ko bomo določili pogoje za odhod združenega kraljestva. Gre za pravice in možnosti evropskih državljanov in za državljane Združenega kraljestva. Treba je zaščititi tudi tiste študente na izmenjavah in treba je graditi na tem, kar smo dosegli v preteklih desetletjih. Mislim, da je jasno, da je treba to izpostaviti kot glavne podarke. Hvala. Hvala. Še trije kolegi so se prijavili k besedi, na to pa bi mogli, morali zaključiti s to točko, ker nas ob desetih obišče gostja, ki je ne bi smeli pustiti čakati. Gospa Ward, za eno minuto. Jaz sem eh, ponosna britanska evropejka in se sramujem, da sedim v isti dvorani z ljudmi, ki so tako spregovorili. Tudi na tak način spregovorili o evropskem projektu, ko gre za projekt, da skupaj delujemo za mir in usklajenost. Dejansko jaz prihajam iz samega terena, kjer sem sodelovala z zelo ponosnimi skupnostmi, kjer je šlo za revne skupnosti na severu Anglije. Vem, da Evropska unija in kulturni in ustvarjalni programi, ki so bili ponujeni mladim ljudem, ne samo britanskim mladim, ampak čisto vsem evropskim mladim, so bili zelo pomembno sredstvo in izkušnja, ki je omogočilo ljudem, da so zrasli, da so okrepili svoje zaupanje, ker se tako učijo več drug o drugem. Brexit je prava katastrofa. Dejansko dejansko. Eh, tako kot lahko ugotavljamo tudi na konferenci, eh, torej konservativne stranke, eh, dejansko ta teden ko je, ko je bilo predlagano, da bi eh, spet eh, pričeli pogajanje, so potem začeli neke vrste eh, boj z, s tem, da bi skušali prijeti bik za rogove. Torej, mi smo dejansko v hudih težavah, britanski kolegi. Tukaj ne gre za mojo generacijo ali za vašo generacijo, gre za mlado, mlade generacije, ki bodo plačali to visoko ceno. In torej se res sramujem, da lahko kolega sedi tu v tem odboru, ko je islamofob, Eh, in eh, ksenofob in eh, pravzaprav naj povem, da mlade muslimanke, ki prihajajo iz mojega volilnega okrožja, jih je pač tudi žalil in ta teden Eh, tudi te mlade predstavnice prišle eh, sem v parlament in obiskale naš parlament in dejansko bi, poz, bi pozvala kolego naj eh, se sreča s temi predstavnicami, ker je res sramotno, da se tako govori v tej dvorani. Hvala. Uh, Existe o vorbă celebră uh, Hvala lepa. Ostaja znan eh, rek, gre za pomembno vprašanje, ki se zastavlja. Kdo je sebičnež? Odgovor je, sebičnež je tisti, ki bolj skrbi zase kot zame. Ne vem, če eh, je tolmačem uspelo to prevesti, ampak eh, gre za kulturno vprašanje in eh, torej na tak način vidimo, kako kulturno vprašanje se prelevi v britansko vprašanje. Rečeno je bilo, da je Združeno kraljestvo pa sprejelo določeno odločitev. Nam je žal, ampak pripričani smo, da eh, se bomo eh, dobro imeli tudi v prihodnje, tako kot eh, se je dogajalo doslej. Potem pa še dodaten argument za pogajanja. Ti velike gospodarske spremembe, veliki preskoki, tudi ko gre za evropsko identiteto v preteklosti, vse to se je dogajalo na podlagi določenih kulturnih gonil, eh, renesansa, razsvetljenstvo, to so bile velika kulturna gibanja. Najlepša hvala, gospod Messerschmidt. Hvala, gospa predsedujoča. Nisem nameraval prevzeti besede, ampak ko sem uh, prisluhnil tej britanski razpravi, sem začel, sem mislim, da bi bilo potrebno kratko razmišljanje. Po jutrišnjem dnevu bo nov dan in napočil bo čas po brexitu in ali kdo verjame, da Združeno kraljestvo druga najbolj pomembna država, članica G7 in uh, bo ne bo utrpela ničesar na, na Atlantskem morju. Uh, um, to je država, ki, je dožive, ki ni sodelovala v najrazličnejših vojnah in eh, seveda Združeno kraljestvo kulturno in uh, gospodarstvo cveti in tega ne smemo pozabiti. V Evropi navdušenje nad evropskimi projekti in bo postala boljša alternativa, morda ne danes, morda ne čez eno leto, ampak čez pet let, čez šest let, to bo boljša alternativa za države članice, če ne bomo prisluhnili in ne bomo izboljšali in če bomo samo branili to, kar imamo sedaj. Ko pravite, da smo antidemokratični, ksenofobični in tako dalje, potem smo še v slabši koži, kot sem si predstavljal, pre, predstavljal pred, to, uh, pred tem sestankom. Hvala. Vielen herzlichen Dank. Ich will das noch mal betonen. Ich Najlepša hvala. Še enkrat bi rada povdarila, da mislim, da ne gre za to, da nihče v tem parlamentu ne bi spoštoval odločitve britanskih državljanov. Britanski državljani so se odločili, da bodo izstopili iz Evropske unije. Odločitev je bila večinska in to sicer obžalujemo. Uh, Parlament in Evropska unija kot celota morata pač sprejeti to ločitev in pogajanja trenutno potekajo. Ko bomo to ločitev organizirali, ko jo bomo izvedli, se bomo pogovarjali tudi o tem, kakšen bo prihodnji odnos z Združenim kraljestvom. In nisem slišala nikogar, ki bi udrihal po Združenem kraljestvu. Dejali smo, da razumemo in spoštujemo odločitev tisto, kar nas čaka, tisto, kar nas sledi, kar sledi, pa moramo organizirati tako, da bomo upoštevali interese obeh strani. Za nič več in nič manj ni šlo. Sabine Frhajen je dejala, da je osupljivo, kako skrbno spremljate razprave glede večletnega finančnega okvira, sploh glede na to, da na to Združeno kraljestvo na to ne bo več prisotno. Tako da prosim, da nam pustite, da sami urejemo svoje težave po letu 2020, vi pa boste urejali po letu 2019 svoje. Potem pa bomo razmišljali o tem, kako lahko zbližamo obe strani. Ne gre za nič več in nič manj. Najlepša hvala sedaj za to podrobno razpravo. Če želi besedo komisija, vam jo lahko dam sedaj, na to pa za konec eh, dajem besedo še gospe Helgi Trupel. Na to pa bom morala obditi, žal za 15 minut, na to pa bom eh, nadaljevala. Je pa Helga dejala, da je pripravljena prevzeti predsedovanje. Hvala. So I ask back, is the commission going to speak? Bo Komisija želi besedo. Ja, izvolite. Predsednica, zahvaljujem se vam, da ste predali besedo komisiji in čisto na kratko bom spregovoril v francoščini. Zahvaljujemo se vam za eh, ta eh, predlog eh, mnenja, osnutek mnenja, ki bo prispeval k temu, da zaščitimo naše programe na področju kulture in izobraževanja v sklopu novih prioritet v proračunu za obdobje po letu 2020. Torej, spremljamo vašo razpravo z velikim zanimanjem, to je očitno. In torej, podpiramo tudi predlog, da se okrepijo finančno sredstvo v proračunu in prispevamo odbor za ta pomen pomemben doprinos za to, da povečamo tudi učinek eh, Erasmus Plus eh, ustvarjalne Evrope in Evrope za državljane v naslednjem obdobju. Eh, ko govorimo o prihodnosti, o prihodnem finančnem, večletnem finančnem okviru, predsednik komisije je 13. septembra ob priložnosti svojega govora o stanju Evropske unije predložil določeno časovnico za naslednje obdobje. Komisija bo, pred, pred, bo um, maja 2018 podala svoj splošni program, delovni program, eh, ki se bo sredotočal na eh, vrsto programov, ki se financirajo iz proračuna Evropske unije in eh, to bo privedlo do določenih plodov verjetno v drugi polovici naslednjega leta, ko bo komisija oblikovala določene konkretne predloge za Erasmus, za ustvarjalno Evropo in za Evropske solidarnostne enote. Ampak med tem bo potrebno absolutno upoštevati vse, kar smo se naučili iz izvajanja eh, programov v tem obdobju, ampak tudi, kar zadeva eh, tudi učinek eh, izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije in začetka novih prioritet v Evropski uniji. Gre za vidike, ki so zelo tesno povezani in ki so torej zelo soodvisni. V splošnem naj zaključim in poudarim, da komisija želi stvari poenostaviti, narediti stvari bolj učinkovite pri izvrševanju programov želi ustvariti več sinergij med programi eh, z izboljšanjem dostopnosti in s povečanjem učinka, pozitivnega učinka za eh, naše državljanje. Upoštevamo torej kriterije merila za eh, uspešnost in učinkovitost. Hvala lepa. Najlepša hvala, sedaj bom prevzela besedo. Zelo mi je bila všeč ta razprava, kajti šlo je za politično razpravo in te, to ni ravno pogosto uh, v tem odboru. Večinoma imamo to na plenarju monarhiji, ampak eh, mislim, da je dobro. Eh, torej, sedaj bom pa besedo, ne eh, se bom odzvala na komentarje kolegov. Eh, kot so kolegi pred menoj povedali in eh, tudi naša predsednica, predvsem povsem sprejemam rezultate glasovanja eh, Britancev. Popolnoma, to je bilo demokratično glasovanje in imate vso pravico to narediti. Če želite oditi, odidite, ampak ne morete biti notri in zunaj istočasno. Potem morate prevzeti vse posledice. In pripričana sem, da bo to neugodno za Britance in tudi za Evropejce, ki živijo na na, eh, v Britaniji. Če pa to želite storiti, lahko to storite. Politično gledano sem, zagotov, sem prepričana, da boste imeli politične in gospodarske težave. Vi imate drugačne mnenje, to je v redu, sprejemam vaše mnenje, sem demokratka, ampak imam pravico, tako kot, ti, da, kot vi, da politično povem, kaj si mislim. Sprejemam, torej odidite in sprejmite posledice. To je jasno in čez nekaj let ali pa čez eh, desetletja bomo videli, kdo je imel prav. Ampak tukaj ne gre za to, da ne bi sprejeli demokratičnega uh, glasovanja. Popolnoma jih sprejemam, čeprav mi niso všeč. Ravno tako sprejemam tudi razsodbo Evropskega sodišča, uh, tudi če mi ni všeč. Ampak sem nekdo, ki sprejema. Um, pravno državo. In potem politično vprašanje, kakšna bo bodočnost Evropske unije? Ali bi lahko kombinirali eh, nadnacionalne nad demokracije, nacionalne demokracije? Pripričana sem, da lahko to storimo, to pa pomeni, da moramo eh, pritegniti državljane in jim pokazati, da v 20. stoletju je neumno, da bi se vračali na, v, na, na nacionalne države. Vaše mnenje je drugačne. Moje politično stališče je, da bi kombinirali nadnacionalne, nacionalne nacionalne demokracije, eh, lokalne demokracije in subsidijarnost. To je nekaj, kar potrebujemo v 20. stoletju. In torej tukaj imam povsem drugačne mnenje kot vi. Potem vprašanje nasilja. Veliko težje je, kot pravite, ne gre samo za radikalizirane eh, muslimane, tudi s tem imamo eh, težave, ampak imamo tudi um, anti. proti judovske ljudi in tudi druge uh, uh, vrste nasilje. Levo krilo, desno krilo, v Nemčiji to poznamo. Imamo RAF, imamo druge teroriste iz leve strani, iz desne strani in če jih ne bomo mogli zatreti, bo to zelo nevarno za naše državljane. In torej tukaj moramo ukrepati in to uh, poskušamo narediti v naslednjem večletnem finančnem okviru in tudi socialno vključenostjo in drugimi kulturnimi programi. Resnično želim, da bi bilo jasno, vso pravico imate, da odidete, ampak potem morate sprejeti vse posledice. In to, je, to sem hotela povedati in kot sem že povedala, potem bomo videli, kdo je imel prav. Sedaj o tem ne bomo govorili, kaj ti potrebujemo uh, izkušnje za to, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Nikoli pa nisem postavljala vpraš, pod porašaj uh, eh, moč in velik veličino Združenega kraljestva. To je močna, velika država z uh, sjajno zgodovino, tudi dober gospodarski akter. Uh, To je nekaj samoumevnega. Sedaj pa prehajam na druge kolege, ki ne postavljajo pod vprašaj uh, obstoj Evropske unije, ampak jo želijo izboljšati uh, s, s pomočjo naših programov. In uh, Eh, zelo ambiciozni moramo biti in neskromni, zato z veseljem pričakujem vaše predloge sprememb. Uh, in seveda želimo okrepiti Erasmus, plus, eh, ustvarjalno Evropo in tako dalje. Eh, želimo uporabiti tudi um, vsa sredstva, ki jih imamo na voljo in tudi ustrajamo pri pojmu državljanstva, evropskega državljanstva, ne pa samo nacionalnega državljanstva. Želimo izboljšati kontekst za ljudi, moramo se jim približati, eh, ne od zgore na vzdolj, ampak od spode na vzgor. Kot uh, liberalka in članica stranke zelenih, uh, bi govorila več o vlaganjih, ne pa o človeških virih, ampak to je vprašanje eh, besedišča. Seveda želimo izboljšati veščine, zaposljivost je seveda nujno potrebno, ampak to ni edini cilj, ko govorimo o izobraževanju in kulturi. Obstaja tudi drugi del človekovega razvoja in dostojanstva, ki je bolj povezan z eh, učenjem in kakovostjo življenjem in izpolnitvijo človeka. In v tem duhu bom sodelovala z vami. Hvala za to kontroverzno razpravo. Mislim, da je bila v veliko pomoč vsem nam. Hvala. Okay, now we come to the next point. Hvala, sedaj prehajamo na naslednjo točko in e, govorila bom nemško sedaj. Okay, um, number seven of our agenda. Kiloran, direktorin des Übersetzungszentrums. Točka sedem. Izmenjava mnenj z direktorico prevajalskega centra za organe Evropske unije, Mer Kiloran. Naslednja točka je torej izmenjava mnenj z gospo Mer Kiloran, direktorico prevajalskega centra za organe Evropske unije. Kot veste, je odbor KULT eh, pristojen tudi za jezikovno politiko in večjezičnost. To je vloga, ki nam je vsem zelo pri srcu. V skladu s to odgovornostjo smo seveda tesno spremljali tudi delo prevajalskega centra. Na zadnjem zasedanju m, mm, skupine koordinatork smo se odločili, da bi imeli tesnejši kontakt s samim centrom in zaradi tega smo lahko pripravili, bomo lahko tudi bolje pripravili razrešnico za uh, Prevajalski center za leto 2016. Kolega Zdrojevski je pristojen za to. Sedaj bom dala besedo gospe Kilorani. Na voljo imate 10 do 15 minut za svojo predstavitev. Prosim. Good morning. Good morning, everybody. Dobro jutro vsem. Najprej bi se vam želela zahvaliti za to priložnost, da spregovorim pred odborom. Cenim vašo pozornost. Prvič ima um, torej ta centr za prevajalstvo možnost, da to uh, naredi in mislimo, da je to zelo dobra priložnost. In če nimate nič proti, bi najprej omenila ozadje in razvoj portfolija naših strank. In uh, vem, da boste eh, pripravili poročilo za razrešitev za leto, razrešnico za leto 2016, potem bo pa predstavila leto za 2017. Eh, Ustanovljani smo bili leta 1994 v Luksemburgu zato, da bi eh, nudili storitve za sedem strank in začeli smo delovati leta 1995. Glavna vloga se je razširila leta 1995 z novo uredbo, tako da imajo tudi druge službe svoje prevajalske službe in to sodelovanje je bilo ustanovljeno na prostovoljni osnovi. In potem eh, nova uredba nam je eh, nudila nek eh, nov okvir. Torej, mi smo, mi smo ponudnik storitev za evropske agencije in organe, sami se financiramo, dobimo plačane prevode od različnih institucij. Eh, in torej ne prejemamo prispevka iz eh, proračuna EU, čeprav je to napisalo v prememoriji. Eh, oprostite, nazaj sem se vrnila. Imamo upravni odbor in sama sem direktorica in sem torej odgovorna upravnemu odboru. Kot sem povedala, imamo dvojno ulogo. Najprej torej, nudimo storitve prevajanja za evropske institucije, organe in agencije. Um, in poleg tega imamo tudi vlogo pri um, medinstitucionalnem sodelovanju. Uh, kot uh, ponudnik storitev za organe in ustane, je, torej, smo bili ustanovljeni za to, da bi dosegli um, o, ekonomijo obsega in sodelovanje med različnimi uh, agencijami. In tukaj sem vam želela na kratko pokazati, kako se je razvil ta center od naše ustanovitve. In, ja, oziroma smo, smo začeli delati leta 1995. Največ uh, smo dosegli uh, takrat, ko z, z, raz, torej, z ko se je povečalo število eh, jezikov. Eh, sedaj smo prevedli že več kot 10 milijonov strani. Če pogledate naš razvoj, vidite, da uh, sta razvoj uh, prevodov in tudi razvoj v budžetu, torej da se razvijata z roko v roko. Pogled, tukaj lahko vidite, kako se je povišalo uh, število uh, prevodov in povedati moram, da od leta 2009 im, smo uh, zmanjšali število osebja, uh, kaj ti um, ehm, morali smo zmanjšati pet od, za pet odstotkov osebja v petih letih. Poleg tega pa nam je komisija naložila uh, tudi uh, še dodatno 5-odstotno znanjšanje. Torej, sedaj imamo um, 195 uh, zaposlenih in če pogledate uh, razvoj od leta 2012 in 2015, torej smo osebe zmanjšali za 9,3 odstotke in to je za 20 mest. In leta 2018 bomo morali zmanjšati še, uh, bomo morali uh, torej, se odpovedati še dvem delovnim mestom. Um, In eh, povedati moram, da smo že um, dosegli kritično maso osebja, če želimo torej eh, nuditi te storitve in če bomo morali še uh, opraviti rede, bo to, z, uh, reze, bo to zagotovo vplivalo na storitve, ki jih nudimo stranka. Imamo 65 strank, to so institucije, agencije in razni organi EU, skladno z uredbo. Številne agencije morajo iti preko našega eh, centra in imamo, torej ured, imamo stranke po celi Evropi in segajo eh, in iz najrazličnejših področji, od prava pa do vse druge. Eh, ravno tako nudimo najrazličnejše storitve, seveda prevode, potem tudi jezikovne storitve, pa tudi podnaslavljanje. In mislim, da je pomembno, da vam povem, kakšen je nas poslovni model, eh, kajti v današnjem svetu, kjer je učinkovitost tako pomembna, kot sem že povedala, ne dobivamo subvencij iz proračuna EU in naš poslovni eh, model je zelo učinkovit, kar uh, Torej vse, kar, večina stvari, kar dobimo v prevod, jih eh, torej ponudimo zunanjim um, prevajalcem in potem se to vrne k našim revizorjem, ki pregledajo te storitve in zaradi tega je ta sistem tako učinkovit. Poleg tega uh, upoštevamo tudi um, torej večjezičnost v Evropski uniji in to politiko, torej vsi jeziki so enaki, ne glede na strošek in prevajalce prevajamo v vse jezike Evropske unije, pa tudi v jezike, eh, ki niso, mm, eh, držav, ki niso članice EU. In eh, letno prevedemo 750 tisoč strani, največ za urad za intelektualno lastnino kar zadeva uh, izvorne jezike in ciljne jezike, večinoma prihaja iz uh, angleščine, nemščine, italijanščine in polščine in potem se to prevaja v vseh 24 jezikov. Kar zadeva zagotavljanje kakovosti, imamo zelo strok model, model zagotavljanja um, kakovosti in um, torej naši strokovnjaki delajo na, na različnih uh, področjih, zaradi tega moramo imeti imeti različne um, razpise in uh, tako da najdemo prevajalce, ki lahko nudijo visokakovostne prevode iz najrazličnejših popročjih. Recimo, potem imamo tudi, uh, jih uh, razporejamo, uh, imamo neke uh, lestvice. Uh, in eh, da vam pokažem, kaj smo dosegli v letu 2016. Ko sem bila imenovana za direktico januarja 2016, se je upravni odbor odločil, da bomo ustanovili petletno strategijo, ki uh, ustreza petletnemu mandatu um, direktorja. In cilj te strategije je, da bomo postali odlični centr, uh, eh, ponudnik storitev za agencije in um, organe do leta 2020. Ravno tako imamo nov sistem um, za sprejemanje dele. Uh, ta sistem se imenuje ECDT, imamo nov uh, portfolio strank in uh, nov način obravnave uh, delovnega dela. Mm glede uh, pr prevodov leta 2006, vidite, da smo prevedli skoraj 750 tisoč strani in približno 61 odstotkov vsega tega je bilo za urad za intelektualno lastnino. Največje stranke, um, če pogledate, so Eh, torej urad za intelektualno rastlino, potem eh, za lastnino, potem agencija za kemične snovi, za temeljne pravice, za azil in tako dalje. Morda bi na hitro lahko pogledali razvoj proračuna od leta 2010, da vidite, kako stojimo glede financ. Od leta 2010 do leta 2014 uh, eh, smo uh, dobivali, so se torej uh, prispevki povečevali. Od leta 2016 imamo uh, namenoma negativni proračun. Uh, um, za to, da bi porabili uh, presežek iz prejšnjih let. Zakaj? Zaradi tega, ker leta 2011 smo imeli, uh, smo dobili rezervo, s katerim bi smo zagotovili um, stalnost uh, cen in s tem smo lahko pokrili negativni proračun v zadnjih letih vendar pa so proračunski organi povedali, da bi to rezervo morali zmanjšati in zaradi tega se je centar odločil, da bomo imeli eh, torej, negativni eh, pristop. Vendar pa je eh, centar vedno imel uravnotežen proračun mm, in torej to je rezultat zdravega upravljanja s financami. Um, vidite, kako se je gibala cena uh, strani prevoda in vidite uh, Eh, povezavo med znižanjem eh, strani od leta 2015 in negativnim proračunom od leta 2017, bomo imeli novo strukturo za eh, cene in s tem bomo zmanjšali torej presežek, ki se je nabral v preteklih letih. Naši stranki, stranke um, seveda um, ima, imajo veliko prednost pri tem, da znova uporabljamo uh, prevode, ki smo jih že naredili in, um, in tako se tudi zniža strošek prevoda. In to tudi te agencije zelo pozdravljajo. V prihodnje se ne bomo mogli izogniti uh, povišanju strani uh, um, prevoda, kajti uh, porabili bomo presežek proračuna iz uh, preteklih let in ta negativni proračun se ne more nadaljevati v uh, nedogled in zaradi tega se bo cena prevoda zvišala v bodoče. In morda bi bilo dobro, da uh, bi poudarila, kakšen je naš prispevek k večjezičnosti v EU. Upam, da se vsi strinjali, da je večjezičnost pomembna za legitimnost Evropske unije, za komunikacijo z državljani in eh, mi pri tem igramo našo ulogo. Olajšujemo večjezičnost in sodelujemo z našimi strankami, tako da jim nudimo prevode v jezike, ki jih, zahte, v jezike, ki jih zahtevajo. Eh, IATE eh, podatkovna baza je je institucionalna baza in vodijo centr v imenu institucij. In tukaj vidite, da število poizvedb je bilo leta 2016 zelo veliko, 36,5 milijona eh, poizvedb za javno eh, podatkovno bazo in 18,5 za zasebno podatkovno bazo. Sedaj oblikujemo IAT2 terminološko bazo, ki bo na voljo leta 2018. Potem institucionalno sodelovanje, še drugi primer, ki gre v korist našim državljanom, kot sem poudarila, večjezičnost eh, je, eh, se odraža v storitvah našim eh, državljanim. Če pogledamo, kaj smo naredili za Evropsko agencijo za eh, kemične snovi, oni imajo neko terminološko bazo, ki je na voljo v vseh evropskih jezikih. Poleg tega bi želela omeniti še en, še en primer. Evropski institut za enakost med spoli tukaj smo jim tudi naredili neko podatkovno bazo, ki, je, eh, ki bo na voljo v, tudi v vseh jezikih. Trenutno delamo na tem. In potem še EASO, eh, e torej Urad za podporo eh, azilni politiki je, tukaj imamo neko aplikacijo, eh, ki je na voljo prosilcem za azil v angleščini, arabščini in drugih jezikih. To, neki, to je nekaj praktičnih primerov večjezičnosti in storitev, ki jih nudimo našim strankam. In za zaključek potem um, pregled agencije. Eh, leta 2016 smo um, torej utr, hočeli, hodeli utrditi to večno jezičnost in le, vidite, da od leta 2014 do leta 2016 je prišlo do sprememb pri uh, uh, politiki um, uh, večjezičnosti pri teh uh, agencijah. Uh, in tudi spletnih, eh, pri spletnih stvari, straneh teh agencij. In oprostite, upam, da na koncu lahko omeni tudi našo spletno eh, stran, ki je, ki je seveda na voljo v vseh jezikih EU. Upam, da sem vam tako pokazala, kaj počnemo in seveda ostajam na voljo za vaše vprašanja. Hvala. Thank ja, you. Äh, najlepša hvala tudi v mojem imenu za to zelo napeto predstavitev, za zelo zanimiv uvod v vaše delo. Mislim, da se vsi nismo zavedali tega, kar počnete. To nam je bilo tole veliko pomoč, tako da najlepša hvala in dobrodošli v odboru. Najprej bi dala besedo kolegu Zdrojevskemu, ki je naš poročevalec za podelitev razrešnice za prevajalski center. Na to pa bom dala besedo še drugim članom, ki bi želeli podati svoje komentarje. Gospod Zdrojevski, dajem vam besedo za dve do tri minute. Vsak ležanki kolegi. Na vstempi želim podžinkovati za to. Najlepša hvala, dame in gospodje. Rad bi se vam zahvalil za to poročilo in hvala za cel kup informacij, ki ste nam jih posredovali. Izkazalo se je, da je zamisel, da vaše poročilo obravnavamo ločeno, bila dobra. Običajno smo razrešnice obravnavali v sklopu, ampak smo se odločili, da vam prisluhnemo podrobneje, tako da izvemo več o vas in o vašem delu. Nisem si mislil, da bomo pri tem naleteli na toliko presenečen. Večina teh presenečenj je bila seveda pozitivnih. Jasno je, da ste zelo učinkoviti in da ste tudi zelo konkurenčni in da ste se sposobni odzvati na situacijo na zelo konkurenčnem področju. Izpostavili ste že nekaj pomislekov. Najprej glede znižanj sredstev in znižanj števila zaposlenih. Opažate, da mora vaše osebje opraviti če dalje več dela. Tudi proračunska sredstva nasplošno stagnirajo na srednji rok verjetno učinkov ne bo opaziti, morda pa na dolgi rok. Morda bomo zato zahtevali, da se omeji zniževanje. Skrbi me sicer, da danes z nami ni več komisije, bomo pa zagotovo svoje mnenje poslali ustreznim naslovnikom, zato ker menimo, da je treba na tule upoštevati troje. Najprej treba je zaščititi večjezičnost, torej raznolikost jezikov. Podatkovno bazo je treba še razširiti. Upoštevati je treba, da v nekaterih jezikih izgubljamo besede, cele kategorije, besedišča. Gre za besedišče, ki je morda sicer opisano kot eh, zastarelo, ampak eh, vseeno to vrstnega besedišča ne bi smeli izgubljati, morali bi ga ohraniti. Potem zmanjšalo se je tudi število mesec za pripravnike, pripravništvo na področju večje znižnosti ljudem daje možnost, da izboljšajo svoje jezikovne sposobnosti in pridobijo več izkušenj in imajo boljše možnosti na trgu dela. Danes ste obiskali odbor, ki se vsekakor zaveda, da je večjezičnost priložnost, priložnost in zmožnost boljšega odzivanja na pojave in eh, tudi priložnost za iskanje rešitev iz um, problematičnih situacij. Zavedam pa se, da niste pristojni za tolmačenje, ampak za prevajanje, za prevode, ki jih opravljate za agencije. Ključnega pomena pa je seveda tudi sodelovanje med institucijami, tako da se vam zahvaljujem za to vrstno sodelovanje. V svojem mnenju bom izpostavil, da je treba zmanjšati reze zaradi tega, ker eh, ti rezi lahko zmanjšanjo kakovost vašega dela. V imenu odbora bi se vam rad zahvalil za vašo predstavitev, ki ni bila predolga, pa zelo natančna in eh, hvala za zelo aktualne podatke. Fine. Najlepša hvala, Sabine Ferhojn. Najlepša hvala. Tudi sama bi se vam najprej rada zahvalila za prispevek in hvala za upogled v vaše delo. Zastavila bi vprašanje pri eni točki. Mm, veliko je oddajanja dela v zunanje izvajanje, outsourcinga. Torej, delo predajate tudi prevajalcem, ki ne delajo za vas, ki ne delajo v vaši agenciji. Kako je, recimo, ali gre za razprave tudi o tem, če imamo, recimo, angliško predlogo, angliški original in eh, razvidno je iz vaših dokumentov, da je angliščina glavni izvorni jezik, iz katerega pre, pogosto prevajate v druge jezike. Pogosto pa verjetno pride težava pri tem, ko gre za en angliški termin, ki ga lahko interpretiramo samo v kontekstu, ki bi ga lahko samega razumeli na različne načine. Kako zagotovite, da podizvajalci izberejo pravi kontekst in pravi izraz? Kajti Drugače bi se lahko zgodilo, da je v prevodu uporabljen čisto drugačen izraz in tudi sporočilo čisto drugačno. Lahko se zgodi, da torej angliško sporočilo ni ustrezno odraženo. Kako to preprečite? Kako zagotovite, da je smisel iz originala razviden tudi v prevodu? Hvala. Hvala. Mislim, da je to zelo relevantno vprašanje za vse nas. To se nam je že kdaj zgodilo. Sploh, ko gre za tiste bolj tehnične razprave, ki. Verjetno tudi za prevajalce niso najbolj jasne. Gre za razprave o tehničnih zadevah, um, o katerih um, prevajalci niso nujno najbolj poučeni. In zaradi tega smo tudi mi že naleteli na težave in vnele so se razprave o tem, ali morda razpravljamo na podlagi različnih jezikovnih eh, različnih in eh, različic. In včasih smo res ugotovili, da, ja, da imamo pred seboj res različno besedila in eh, da se naša mnenja razhajajo. Gospa Kosta? Želela sem se zahvaliti kajti to izčrpno poročilo je bilo zelo zanimivo in je zelo koristno, ne samo za naš odbor, ampak za parlament in mislim, da vam moramo biti hvaležni za vaše delo. E, preteklo leto smo slišali o te orezih, e, proračunskih retih in o težavah, ki jih doživljate. Vaša, e, vaše vodstvo vam je naložilo novo, nov pristop tudi glede možnosti tega, da uh, porabljate sedaj rezerve in imate negativni proračun. Želela sem vprašati naslednje. Torej, ta možnost, zaradi katere je prišlo do znižanja cene strani, uh, to seveda lahko ohranite do določene meje, potem pa bo treba zvišati ceno. In ta meja je leta 2020. In zato me zanima, ko govorimo o poročilu zdrajevski in o umestitvi v proračun uh, Evropskega parlamenta, torej kako bo to umestilo v večletni finančni okvir. Torej, po vašem mnenju, um, slišala sem še neko zanimivo, želite aktivirati tudi neke nove službe, nove storitve. Zanima me recimo prevajanje po spletu, um, neposredno, vedno obstajajo um, tveganja, ampak zanimivo je, kako bi lahko dosegli uh, visoko kakovost tega spletnih prevodov. Drugo vprašanje, ali je lahko najti zunanje agencije, ki um, so dovolj uh, visoko kakovostne. Tukaj ne gre samo za jezikovno vprašanje, ampak tudi recimo za kulturno vprašanje, pravno vprašanje ali tako. Sama veliko krat vidim v italijanščini, uh, da uh, naši prevodi niso vedno najbolj, najbolj odlični. Uh, Eh, in zato me zanima, če zunanje agencije so visoko kakovoste, ste se uspeli vzpostaviti sodelovanje s takimi agencijami. Hvala, sedaj pa Julie Ward. Um, Želela sem povedati, da cenim podrobno predstavitev, ki ste jo imeli danes. In mislim, da ta odbor mora biti v prvi vrsti v boju za večjezičnost evropskega projekta, to je del našega portfelja in um, mi v odboru želimo spoštovati jezikovno raznoliknost in zato moramo biti v prvi vrsti v naših političnih uh, skupinah in različnih odborih. E, zadeva, ki se mi zdi zelo zanimiva, je e, seznam drugih jezikov, e, ne EU jezikov, torej ne uradnih jezikov, ampak drugih jezikov, v katere prevajate. Mislim, da se ljudje nasplošno tega ne zavedajo. In seveda je to pomembno za naše odnose z drugimi državami. Mislim, da imamo strategijo kulturne diplomacije in. Um, mislim, da je za njih to še zlasti pomembno. In zato želim eh, dati svojo podporo in se vam zahvaliti, da ste prišli danes in eh, nam to predstavili. Potem pa še nekaj. Um, nudite, jaz nudim veliko priložnosti mladim, da pridejo k meni in si ogledajo, kako deluje parlament. Nekateri so prišli zaradi tega, ker jih zanimajo jeziki in potem so se sestali z tolmači in to je bilo zelo zanimivo in ne vem, če bi bilo mogoče, če bi se sestali tudi z člani vašega uh, centra. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa me zanima, ali bi komisija rada kaj dodala k razpravi. Bitte, Izvolite. Dank, uh, Frau Najlepša hvala, predsedujoča. Poudaril bi, da komisija meni, da razlogi, zaradi katerih so evropski sozakonodajalci vzpostavili ta centr um, leta 1994, veljajo še danes. Menimo, da bi morali ta model ohraniti. Ta model je namreč najbolj učinkovit. Zagotavljanje večjezičnosti, kot ste dejali večkrat, je ključnega pomena za vse evropske organe. To je tudi naša obveznost do državljanov Evropske unije. Glede rezov. Naj povem, da na letni ravni razpravljamo o tovrstnih rezih in gre za razpravo med tremi institucijami, parlamentom, komisijo in svetom. Stalno zaprašujemo. Število stalno zaposlenih pa bo v letu 2018 ostalo stabilno, tako da ne predvedevamo nadaljnih eh, rezov niti v letih 2019 in 2020. Hvala. Jun. Najlepša hvala tudi komisiji. Sedaj pa bi rada dala besedo ponovno gospe Kiloran, zato da lahko odgovori na vsa zelo raznolika vprašanja, prosim. Najlepša hvala, predsedajoča, se bom potrudila in se dotaknila različnih točk, ki so jih izpostavili člani odbora. Najprej glede proračunskih rezov in zmanjševanja števila osebja. Takšno je pač življenje, soočamo se z dejstvi, obene pa poskušamo zagotoviti dovoljšno kakovost za naše stranke. In pomirili me je komentar komisije, da ne bo nadaljnih eh, rezov v letu 2018, ampak pač delujemo v okviru real politike in eh, glede pripravništev. Res je, pripravnike in vajence sprejemamo v našem centru, tam prevajajo. Glede komentarja gospe Ward, Odprti smo glede te zamisli, če kdo želi opravljati vajništvo, to z veseljem sprejmemo. Um, več razpisov za vajništva objavimo vsako leto. Glede podizvajanja, to je v samem osredju našega poslovnega modela, vse odkar smo začeli z delovanjem. Sedaj uporabljamo centristični sistem. Zamisel je ta, da bi institucije v prihodnje če dalje bolj eh, opravljale prevode pred pod izvajalcev, namesto da bi opravljale prevode znotraj samih institucij. Outsourcing je torej del našega modela. Preden eh, pa končni prevod dostavimo naročniku, izvedemo kakovostno oceno. Kako izbiramo podizvajalce za letalstvo, pravno področje in za druga strokovna področja izvajamo javne razpise, pri katerih preverjamo kakovost, tako zagotovimo, da, imamo, da imajo boj izvajalci ustrezno izobrazbo. Terminologija je tudi izredno pomembna. Če nimaš na voljo ustrezne terminologije, potem, kot so dejali kolegi, bo lahko prišlo do težav, kar bo razvidno tudi na dokumentih, ki jih imate pred seboj. Kakovost eh, izobrazbo izvornega besedila pa je ključnega pomena. Naše raziskave pravijo, da če izvorno besedilo ne bo dobro, kakovostno, bodo prevajalci imeli težave pri prevajanjih v druge ciljne jezike. Bi pa potrdila, da je, so izvorna besedila večinoma v angleščini, nekaj besedil sicer dobimo tudi v drugih jezikih in um, delamo pač. Uh, misli, vedno misleča na končno stranko. Delamo pa pač s tistim, kar prejmemo kot uvod, izvodno besedilo. Glede nadaljne strategije do leta 2020, delali bomo na dopolnitni naših eh, storitev. Predvidevamo, da bomo v kratkem začeli ponujati tudi spletno prevajanje. Agencije imajo spletne strani, postajajo če dalje bolj več jezikovne in radi bi jih še spodbojali radi bi, da bi za agencije v prihodnje zagotovili tudi to vrstne storitve. Naša petletna strategija predvideva tudi um, začetek uvajanja strojnega prevajanja. MTIC bomo vključili v naše okolje ECDT v prihodnjih letih. Torej. Prevajanje s, pomo s pomočjo računalnika, torej s pomočjo strojev, je samo pripomoček, pripomoček, ki pomaga prevajalcu za to, da je sam postopek prevajanja hitrejši in kakovost prevoda na koncu boljša. Upam, da sem s tem odgovorila na vsa vaše vprašanja. Glede stroškovne učinkovitosti, sistem, ki smo ga vzpostavili, nam je, mislim, da res pomagal zmanjšati stroške za prevode. Prek eh, podizvajanja smo povečali število razpoložljivih prevajalcev, obenem pa potrebujemo tudi ekipo prevajalcev znotraj našega centra. Kaj ti pri, če ne bi imeli na voljo intervencije strani naših eh, prevajalcev, potem ne bi mogli zagotoviti kakovostnega končnega izdelka za naše stranke. Upam, da sem bila jasna. Najlepša hvala. Najlepša hvala, da ste se udeležili današnje seje in da ste tako dobro odgovorili na naša vprašanja. Saj odkar eh, sem sama poslanka, mislim, da je prvič prišlo do izmenjave mnen z prevajalskim centrom, pa smo prav mi tisti odbor, ki je pristojen za to področje. Tako da mislim, da je to zelo lepa priložnost in da je to začetek čudovitega prijateljstva upam, da bomo na konstruktiven način lahko sodelovali tudi v prihodnje. Današnja izmenjava mnenj je bila samo začetek. Upam, da se bo naše sodelovanje še nadaljevalo. Hvala, da ste bili danes z nami. Hvala, da nam prek svojega dela tako zelo pomagate pri našem vsakdanjem delu. Pisni prevodi in so nam v veliko pomoč in eh, tudi ustni prevodi. Brez eh, tovrstnih storitev bi se pogosto znaš, znašli v zagati. Večjezičnost pa je tudi evropska vrednota, je izraz naše raznolikosti, tako da menim, da jo je treba zaščititi in ohraniti. Če sem razumela prav to, kar ste dejali, ste nakazali, da so prevodi lahko samo tako dobri kot. Uh, iz sama izvorna besedila. Morda ste k temu tudi nas pozvali, k temu, da kot eh, poročevalci ne poskušamo nujno oblikovati besedil prav v angleščini, ker se ne moremo vedno tako zelo spuščati korektno v podrobnosti. Morda bi bilo bolje, če bi pisali v maternih jezikih in morda bi vam potem nekoliko olajšali delo, ko bi se pripravljali prevodi. Vemo pa, da pogosto to ni možno, včasih um, gre tudi za časovni pritisk in zato se odločimo, da bomo od samega začetka pisali besedila v angleščini, ker bo postopek hitrejši. Saj jaz sem vas razumela tako, pravite, da je vedno laže prevesti besedilo iz. Uh, ki ga je pripravil materni govorec tistega jezika, v katerem je besedilo, kakor pa nekdo, ki se poskuša v angliščini ali francoščini. Prisluhnili pa smo tudi kolegu Zdrojevskemu, ki bo zagotovo pripravil poročilo, ki vam bo zelo naklonjeno glede razrešnice za vaš centar. Mislim, da se vsi lahko strinjamo, da si bomo v prihodnje prizadevali, da vam ne bi zmanjševali sredstev. Kad, če boste naleteli na težave in opazili, da bi vam odbor za kulturo lahko kako pomagal, ne odlašajte. Stopite v stik z nami in bomo razmislili o tem, kaj lahko storimo. Najlepša hvala, veliko uspeha pri nadaljem delu in uh, najlepša hvala vsem vašim kolegom za izvrstno delo. Tako, sedaj pa si bomo vzeli krajši premor, tako da se lahko osvežimo. Redni člani odbora so sedaj prosti, običajni člani odbora nimajo sedaj obveznosti in koordinatorji. Aha, še nekaj sem pozabila, pravzaprav. Potekala bo še seja brez navzočnosti javnosti, tako da vsi, ki niste člani parlamenta ali pa ki niste sodelavci članov parlamenta, prosim, da zapustite to dvorano. To velja tudi za predstavnike Evropske komisije.